preprečiti, da bi odbegli teroristi se infiltrirali v Evropsko unijo. Eh, mogoče smo tukaj nekoliko zamudili v Evropi glede na veliko število terorističnih napadov, zaščita eh, državljanov Evropske unije ima prednost pred eh, zaščito tako imenovanih ubežnikov ali prebežnikov in te tokove je treba ustaviti. Seveda, mogoče imamo težavo, ker na mojem seznamu govornikov uh, je gospod uh, Heller. Ne, v bistvu ni naveden na zaslonih. Uh, gospod uh, Brudzinski, vi ste prisotni, dajmo besedo. Podničomce, pani komisaržu. Uh, gospod predsedujoči, gospod uh, komisar uh, vemo, da je pod lučjo ponavadi pravzaprav najtemnejše. V Evropi smo pred kratkim bili izsiljevani zaradi stalnega uh, sklicevanja na um, čustva in uh, pomoč ki naj bi mi jo zagotovili um, migrantov. Nekoč sem bil minister in spomnim se, da smo takrat razpravljali, ali naj svoje pristojnosti prenesemo na EASO. Kot sem omenil pod eh, lanterno, pod lučjo, je ponavadi najmanj svetlobe, to je polski rek. In to je očiten primer popolne zlorabe in um, zapravljanja davkoplačevalskega denarja. Zaradi tega smo proti kakršnikoli razrešnici tej agenciji, ki je na skandalozen način zlorabila sredstva. No, sedaj pa prihajamo na uh, catch the eye oziroma postopek pri, da pite pozornost. Trije ste se prijavili k besedi. Uh, gospa Bartoli. kot prvo želim izraziti svoje strinjanje s tem da je treba izjaviti, da nimamo v Evropi begunske krize, obstaja pa begunska kriza v Jordaniji, Libanonu in v mnogih drugih državah v Afriki. Ampak tukaj v Evropi imamo krizo solidarnosti. To pa pomeni, da nekatere države članice imajo več odgovornosti kot druge in njim bi se tudi rada zahvalila, ki so pokazali uh, sočutje in vodstvo, uh, ki so prevzele svojo odgovornost, druge pa so so se izognile in obrnile eh, hrbet eh, pravim evropskim vrednotam. Potrebujemo boljši skupni azilni sistem na evropski ravni, ki bo omogočil praktično sodelovanje med državami članicami v mnogih azilnih zadevah. In na to mislim tudi na Združeno kraljestvo, moje državo, zaradi Eh, sovražnega okolja, ki ga je ustvarila Tereza Maj, ko je bila ministrica za notranje zadeve. Krute politike Salvinija v Italiji so kriminalizirali tiste, ki so pomagali prebežnike eh, in eh, Sanchez pa je odprl španske luke bežnikom malo potem, ko je prevzel o svoje um, pooblastile. Gospod Ciraro, turnată. Și din păcate aceste fraude pun sub semnul întrebări. Hvala lepa. Hvala za vsa vprašanja, ki so bila zastavljena še pred menoj, ker tukaj v tem parlamentu smo pravzaprav obravnavali že zelo drastične predloge zakonodaje pa vendarle se je treba zadev lotiti drugače. Eh, ne moremo eh, se samo ozirati na tiste, ki so neupravičeno bogateli na račun drugih. Razumeti moramo tudi tiste, ki vidijo, da jim Evropa ne privošči drugačne prihodnosti in s tem ne mislim samo Albanije upam, da bomo tokrat eh, lahko delovali drugače v duhu Evrope. Hvala, gospa Bailey Clare. Ja stalno se pritožujemo glede ASA zaradi nespoštovanja javnih naročil, eh, zaradi nadlegovanja eh, kadrov, splošnih neodgovornosti, ampak zdi se mi, da je še najpomembneje, da se spomnimo, da eh, je važno, kako EASO deluje, kako mora izvajati svoj mandat. Poglejte, kako je odigral svojo ulogo v Grčiji. Na tisoče ljudi se je obrnilo na EASO eh, in bili so v Eh, nastanitvah, ki so bila že bistveno preveč eh, obljudena. Eh, nimajo pravice do azila, enostavno pa jih samo preverjajo kot prebežnike z preprostimi intervjuji, pošiljajo jih nazaj v Turčijo, od tam pa nazaj v Sirijo, kjer so izpostavljeni vojni in to je greh na naših vesti, vesti vseh naš. S tem smo končali razpravo in zaradi tega komisarja Ettingerja prosim za besedo. Gospod eh, predsedujoči, dame in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, naj se še enkrat eh, zahvalim eh, poročevalcu, gospodu Saravami, ki je jasno uh, predstavil uh, te probleme in jih uh, smiselno obravnaval. Uh, migracije bodo ostale kot problem z nami v naslednjih letih. Potrebujemo torej trajnostni sistem, azilni sistem v Evropi v prihodnosti. Po drugi strani pa je določen naprednek vendarle dosežen. Uh, stroš, eh, strokovne službe eh, so opravile svoje mm, naloge eh, in vprašanja migracije se vendarle obravnavajo, vendar v nekem popolnoma drugačnem kontekstu. Mnogi uradi že leta upravljajo svojo funkcijo. Dejansko gre za ulogo Evropskega azilnega in podpornega urada, ki je samostojna agencija in ki bo v prihodnje tudi funkcionirala kot tako. EASO ima ključno ulogo v politiki migracij v Evropski uniji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 Eh, vsega tega, kar je sledilo. Rečunsko sodišče je priporočilo disciplinske ukrepe. To je seveda tudi del eh, nalog nadzornih služb, eh, da se začnejo postopki proti direktorju in uslužbencem in to se je tudi zgodilo. Sledile bodo tudi sodni postopki, ki bodo kazanski ali kakšni drugačni. Ampak v tretjem fazi bomo morali ugotoviti eh, finančna odstopanja teh eh, oseb. Tudi tukaj bomo sodno ukrepali in o tem poročali. Kakorkoli že, agencija um, lahko rečemo, da je doživela škandal in znotraj um, naše uh, demokracije imamo računsko sodišče, OLAF in druge nadzorne organe, ampak tudi komisija lahko izvaja svoj nadzor. Če je zagotovljena preglednost eh, in uh, pravna država, potem stvari tudi dobro delujejo. Kaj, komisar? Hvala lepa, gospod, eh, komisar, še enkrat dobi besedo poročevalec. Gospod Petri Sarvama, izvolite. Hvala, gospod, eh, predsedujoči. Kot sem že omenil in kot je rekel že komisar Ettinger, je eh, prišlo do bistvenih premikov v vodenju EASA pod novim vodstvom. Ehm, rezultati so prisotni tako na kadrovski kot na finančni ravni in zaradi tega novi upravni odbor pozivamo, da nadaljuje z transparentnimi prizadevanjem, kjer bodo dosegli večjo eh, verodostojnost in vzpostavili tako. Eh, vodstveno strukturo, ki je potrebna. Ampak kadar se davkoplačevalski denar uporablja brez eh, ustreznega nadzora in uh, nepošteno, Evropski parlament na take primere mora opozoriti, da bi se jim lahko v prihodnje izognili. Uh, EASO, uh, upravni odbor, uh, pozivamo, da se uh, v drži ja, oziroma implementira akcijski načrt, eh, ki je bil tukaj pripravljen zaradi tega, da bi odpravili pomankljivosti iz preteklosti. Ne moremo pa eh, prevzeti politične odgovornosti, da eh, podpremo upravljanje in finančno poslovodenje agencije za leta 2017. Če želimo resno podeliti razrešnico kot Evropski parlament, potem enostavno je to edina možnost upoštevaje poročilo in priporočilo računskega eh, sodišča in tudi izid eh, pregleda strani OLAFA. Zaradi tega um, razrešnice za eh, finančno leto 2017 ne moremo sprejeti. Najlepše hvala za vašo pozornost. Um, Kolegi in kolegice, s tem smo zaključili razpravo o tej točki na dnevnem redu. Glasovali bomo jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo Garcia Munoz. Splošni proračun Evropske unije, Evropski svet in svet. Tukaj pozdravljam predstavnico predsedstva, gospod Tuperajnen. Kakor običajno vas želim opozoriti, da je po novem se možno tudi elektronsko prijaviti za postopek Catch the Eye ali pa za modri karton. Istočasno lahko uporabite modri karton. Elektronsko pa se lahko prijavite že sedaj in ne nujno šele na koncu razprave. Besedo dajem poročevalki, gospe Karsi Munjos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se predvsem gospe Tuporajnen iz finskega predsedstva za to, da prisustuje na tej razpravi. Od leta 2009 eh, parlament svetu ni podelil razrešnice zaradi pomankanja sodelovanja strani sveta. Parlament ni mogel uporabiti oziroma opraviti svoje naloge nadzora nad izvrševanjem proračuna za razrešnico za leto 2017. svet spet ni odgovoril na poslane vprašalnike. Prav tako se ni udeležil eh, sestanka generalnih sekretarjev, ki ga je organiziral odbor za nadzor proračuna. Marca lani se je zato parlament odločil, da bo odložil podelitev razrešnice svetu. Eh, do sedanjega trenutka. Dali smo jim priložnost, da popravijo to situacijo. Nažalost se svet eh, do današnjega roka ni odzval. Naš odbor je moral eh, ponovno zavrniti podelitev razrešnice svetu za leto 2017. Vse politične skupine so soglasno glasovale v odboru za nadzor proračuna tako ponavljamo stališče, ki ga je parlament vzel, zauzel v zadnjih letih. Naša naloga je potrditi, da je bil proračun porabljen na pravilen zakon in zakonit način in v skladu z načelom zdravega finančnega poslovodenja tem eh, izvajamo bistveno nalogo, ki je v interesu vseh državljanov Evropske unije. S tem zagotavljamo preglednost in zagotavljamo demokratičnost vseh evropskih proračunov. Poročilo poziva svet naj se odzove in da naj spoštuje demokratično nalogo Eh, parlamenta v tej zadevi. Svet bi moral sprejeti demokratični nadzor nad eh, svojimi finančnimi izkazi, kakor so to naredili tudi vsi drugi organi v Evropski uniji. Svet bi pravzaprav moral biti prvi pri tem, moral bi služiti kot zgled preglednosti in dati na voljo informacije, ki se od njega zahtevajo. V zadnjih letih je prišlo do nekaj poizkusov, da bi obe instituciji zbližali stališče, ampak nažalost do današnjega dne to ni prineslo rezultata. Ampak jaz sem optimistična, upam, da bo svet čimprej pripravljen na sodelovanje. V tem smislu upam, da bo finsko predsedstvo pri tem odigralo pomembno ulogo. Po drugi strani pa. Um, Eh, poročilo opozarja tudi na problem eh, zasebnega financiranja predsedstev svetu. To bi lahko ogrozilo demokratično legitimnost in s tem je škodovano ne samo v gledu sveta, ampak v gledu celotne Evropske unije. Predvsem v sedanjem kontekstu, ko morajo institucije ponovno pridobiti zaupanje državljanov in ga okrepiti. In eh, če zaključim, ravno v imenu tega zaupanja moramo zagotoviti preglednost in pa demokratični nadzor nad eh, izvajanjem proračunov. Zato še enkrat pozivam svet naj se odzove kar se da hitro. Državljanom smo dolžni. Um, zakonito in pa pregledno upravljanje z vsemi proračuni v institucijah Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa sva tu porajnen. Honourable members, let me first say something about the specific exercise of discharge. Naj vam Na začetku nekaj rečem o razrečnici proračuna za leto 2017 in potem tudi o sodelovanju med svetom in, Evropom, in parlamentom nasploh. E, glede na za proračun 2017, seveda veste, da je ročinsko sodišče v svojem letnem poročilu zapisalo, da ni ugotovilo nobenih resnih nepravilnosti za svet in to izpostavljam kar se tiče bolj splošnega odnosa med našim inštitucijama, sta se obe strani potrudili, da bi se bolje razumeli in bolj praktično sodelovali, pri tem pa eh, spoštovali svoja načelna stališča. Svet je vedno izpostavljen, da 391. Eh, člen um, pogodbe omogoča enkratno razrešnico za celotni proračun e, in e, seveda parlament pa zahteva po samične razrešnice. Ugotovili smo, da še vedno lahko opredelimo skupne dobre prakse v postopku podelitve razrešnice. E, svet je revidiral svoj memorandum o razumevanju na osnovi predlogov predloga Evropskega parlamenta in to poslal v maju parlamentu leta 2018 na osnovi dodatnih eh, stikov po leti 2018 in nasledalnih eh, predlogov gospe Gresle, takratne predsednice odbora za proračun smo še naprej ukrepali. Eh, svet je prejel tudi pismo nove predsednice gospe Holmare z dodatnimi priporočili. Predsedstvo lahko podpre, da, potrdi, da naša ustrezna telesa te predloge trenutno preučujejo. Zelo je pomembno, ali je stališče še vedno skupno glede preteklega leta, še posebej glede obsega po procesa podelitve razrešenice in izvrševanja proračuna, za kar je seveda politično odgovoren parlament. Gre tudi za ustrezno izmenjavo informacij med dvema inštitucijama. Memorandum pravi, ne glede na razlike v postopkih in obveznostih, imata eh, parlament in svet podobno dejansko, dejanski status. In to je bilo naše eh, skupno stališče lani, upam pa, da je še vedno konkretno, moramo to izvesti. Sigurno me razumete, če danes eh, ne morem Eh, povedati, kako se bo svet odzval na pismo gospe uh, Holmajer, gotovo pa bomo iskali najboljšo pot naprej. Naj uh, vam zagotovim, da predsedstvo dela uh, vse, kar lahko, da se ta proces uh, zaključi in da se najde rešitev v interesu obeh inštitucij. Najlepše hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Za ELS dobi besedo gospa Angelika Vincik. Izvolite, gospa Vincik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Tuprajnen, spoštovani kolegi in kolegice. Najlepše bi se rada zahvalica naš, zahvalila naši eh, poročevalki, gospe Munjos, za delo, ki ga je lovilo v to poročilo. Zaščita evropskega načina življenja je tudi to, da financiramo evropske inštitucije na tak način, ki ga bodo naši državljani lahko razumeli. Ampak v, v, tako kot v zadnjih letih, tudi razrešnica za 2017 ni bila potrjena. Svet je imel na razpolago 562 milijonov evrov, pa ni bil pripravljen odgovoriti na pisne vprašanja našega odbora. Poleg tega tudi ni želel vstopiti v, pogoje, v pogovore o razrešnici. Podobno kot kolegice in kolegi si tudi jaz želim, da bi našli neko dobro skupno rešitev. Se pa zahvaljujem predsednici eh, odbora gospe Holmajer, da je ponovno vzpostavila pogajanja s svetom. Za prihodnost si želim, da bi bila Evropska unija bolj transparentna. naše institucije in, eh, in naši uradniki bi morali delovati bolj pregledno, še sploh, če se financirajo iz davkoplačevalskega denarja. Hvala lepa, gospa Wolters, izvolite. Yes, you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam to poročilo, še posebej to, da je dovolj kritično, kar se tiče zasebnega sponzorstva rotirajočih predsedstev sveta. Pogosto uh, se je to predsedstvo celo sponzoriralo strani Coca-Cola v času, ko so se v svetu pogajani, pogajali o um, zakonodaji glede živilskih standardov. Finska je sprejela 100 vozil BMW-ja, kljub temu, da, potek, da potekajo pogajanja o vprašanjih glede izpustov. Tudi Hrvaška ima Eh, zasebno sponzorstvo strani podjetij in to po mojem mnenju diskreditira Evropsko unijo. Ne gre samo za konflikte interesov, ne gre samo za preglednost, gre tudi za vprašanje zaupanja. Na zadnjih evropskih volitvah je več, kot, več mladih kot kadarkoli poprej volilo in oddalo svoj glas. Ceniti moramo to zaupanje mladih. Ta sponzorstva pa kažejo najslabšo, najgršo stran Evropske unije, Evropske unije, ki ni unija za vse, ampak samo za nekatere in sicer za te sponzorje, za velika podjetja. Prav zato potrebujemo več preglednosti, da se ti interesi omejijo. Pred nekaj tedni sem predsedstvu sveta zastavila isto vprašanje. Kaj boste storili, da bi preprečili to zasebno sponzorstvo? Finsko predsedstvo se je izognilo temu vprašanju in dejalo, da je to pač zadeva, o kateri odločajo države članice. Finska je ena izmed držav članice Evropske unije in svet sestavljajo države članice. Zato vas ponovno sprašujem, ali se boste odločili, da boste tudi vi spodkopavali zaupanje naših državljanov, ali pa boste obravnavali vprašanje zasebnega sponzorstva in pomagali Evropskemu parlamentu, da ukrepimo zaupanje v Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Mikulaš Peksa, izvolite. Kolegine, ja mislim, že tahle ta procedura udelenja. Spoštovani kolegi in kolegice. Postopek razrešnice za eh, svet in Evropski svet je nekaj, kar poteka že dolgo časa in mislim, da se svet ne more več obnašati tako, kot se je v preteklosti. Gre za vprašanje, ki kaže na globljo delitev med svetom in Evropskim parlamentom, ki, za, ki predstavlja interese evropskih državljanov. Pomagati si moramo, seveda pa obstaja tukaj tudi določena mera davkoplačevalskega nadzora. Gre za denar naših davkoplačevalcev, ki ga skupaj upravljamo in skupaj moramo zagotoviti, da se pripravi učinkovita in eh, dobra razrešnica. Nadzor je pomemben za transparentno upravljanje evropskih inštitucij, namreč mi smo odgovorni našim voljivcem. Prav zato moramo povrniti njihovo zaupanje. To je tudi razlog, zakaj ne moremo sprejeti razrešnice, razen če bo ta spoštovala zahteve Evropskega parlamenta. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kus. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani kolegi iz sveta. Kot novinec v tem parlamentu me je zelo čudilo, ko sem prvič slišal, da svet že veliko let ni dobil razrešnice. In še vedno se sprašujem, kako je to sploh mogoče. Tudi letos zgleda, da bo enako. Razrešnice za 2017 ne bomo sprejeli, ker tukaj ni bilo dovolj sodelovanja strani sveta. In sedaj se vas sprašujem, ali ne menite, da ima Evropski parlament pristojnost, da nadzoruje ta denar, ki ste ga dobili? Gre za skoraj pol milijarde evrov evropskih sredstev. Ali nimate občutka, da ima Evropski parlament to pristojnost? Ne vem, ali lahko prosim odgovorite na to vprašanje. Namreč, če boste tudi v prihodnosti zavračali to um, funkcijo parlamenta, da pripravi razrešnico za proračun sveta, potem se bo zastavilo vprašanje, kaj je sploh namen Evropskega parlamenta, ali ga sploh še potrebujemo v prihodnosti. Če namreč Evropski parlament eh, ni, eh, nima možnosti sprejeti razrešnice za drugo evropsko inštitucijo, kaj pa sploh lahko? Spoštovani kolega. Torej, jaz od vseh eh, kolegov zahtevam to, da ne bodo izpodbijali namembnosti Evropskega parlamenta kot institucije. Mislim, da je to najmanj, kar lahko pričakujemo. Sedaj pa dobi besedo gospod Črnecki, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi. Postopek razrešnice poteka ločeno za posamezne inštitucije Evropske unije in to v praksi dobro deluje. Na tak način namreč zagotovimo transparentnost in dober nadzor izvajanja proračuna. Vse to je pomembno, če se želimo bojevati zoper goljufije. V čisto vse inštitucije dobijo razrešnico razen sveta. To je potrebno izpostaviti, razen sveta. Vse druge inštitucije nam predajo dokumente, odgovarjajo na naša vprašanja in tako naprej. Kako pa naj sprejmemo razrešnico za svet, če ne dobimo nobenih dokumentov, če ne dobimo odgovorov na pisna vprašanja Evropskega parlamenta in če vidimo, da svet ne sodeluje pri pogovorih, eh, ko se dodeli razrešnica? Mislim, da svet ne spoštuje vloge Evropskega parlamenta. Hvala. Najlepša hvala, gospod. Gospod Hever, izvolite. Evropski svet je um, lani eh, zapravil 100 tisoč evrov za sproščujoče uh, stole, potem veliko denarja za to, da so peljali otroke zaposlenih v uh, nek zabaviščni park. Poleg tega so imeli tudi zabave, kjer je bil odprti bar za prosto pijačo, zabava pa je trajala do 3 zjutraj. Ogromno denarja je bilo namenjenega za šampanjec in tako naprej. Ali torej Britanci res morajo plačevati 30 milijard evrov letno za to, da se bodo ti evrokrati zabavali ali pa naj počnemo kaj drugega? Mislim, da je dovolj dovolj. Spet moramo prevzeti nadzor nad našim davkoplačevalskim denarjem in sprejeti jasen, čist Brexit. Najlepša hvala, gospod Zdechovski, izvolite. Ja, hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko bodo Britanci prevzeli nadzor nad svojimi financami, torej po Brexitu, nam bodo gotovo pokazali, kaj je dobro upravljanje denarja. Z veseljem bom takrat odpotoval v Združeno kraljestvo in videl, kakšna je situacija. Kakorkoli že, pomembno je, da dosežemo soglasje v celotnem političnem spektru. Kolegi iz politične skupine ID so omenili, da v zadnjih sedmih letih ni bilo nobenega proračunskega nadzora. Morda bi moral biti jaz naslednje leto poročevalec za razrešnico za Evropski svet. Sam mislim, da potrebujemo več dialoga. Klaus Vele mora stopiti korak naproti, namreč potrebujemo večjo pripravljenost na pogovor, več dialoga. Evropski parlament nadzira upravljanje evropskih sredstev. In prav zato imamo tudi pravico, da zastavimo vsa ta vprašanja. vsi, ki smo danes tukaj, si želimo večjo mero transparentnosti. To je kompromis, za katerega bi si morali prizadevati, tako da lahko našim državljanom pokažemo, da je tudi to mogoče. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa postopek pritegnitve pozornosti. Eden izmed kolegov je prosil za besedo, ampak prej bi še nekaj povedal. V tem trenutku je prisotnih manj kolegic in eh, kolegov, kot pa je v tem parlamentu oziroma za menoj zastav. Poslanci v tej dvorani zastopajo države, članice in eh, svoje voljivce, ki so vas izvolili. Prazni stoli ne bodo mogli predstavljati naših državljanov. Mislim, da moramo biti v razpravah udeleženi kot ljudje. Le tako bomo kaj dosegli. Tako sedaj pa postopek pritognitve eh, pozornosti. Gospod Giodaro dobi besedo. Hvala lepa. Vse, kar sem slišal do sedaj tukaj, je zelo resno in mislim, da se moramo lotiti demokratičnega pristopa, tudi kar zadeva nadzor nad porabo evropskih sredstev. Preglednost mora biti zagotovljena in neverjetno se mi zdi, da pred parlamentom, ki so ga izvolili evropski državljani, še ostajajo prikrita dejstva glede dogajanja v EU. Gotovo bi bilo treba um, preveriti še marsikaj, preden bi podelili to razrešnico. Vsekakor pa bi naši državljani morali poznati pravila za to. In edini izvoljeni organ v Evropski uniji je parlament. Zato potrebujemo nek skupen postopek, s katerim bomo lahko to zagotovili. Hvala. Gospod Batin še želi besedo. Izvolite. Najlepša hvala, predsedojoči. Gospod Zdehovski, je omenjal Združeno kraljestvo in našo trenutno situacijo. Prav zato bi pokomentiral nekaj. Nekaj, kar ni neposredno povezano z demokracijo, ampak z našimi odgovornostmi v njej. Transparentnost je ključna, če želimo vzbujati zaupanje pri naših voljivcih. V današnji razpravi smo slišali vedno znova veliko govora o transparentnosti. To me ne preseneča, glede na to, da govorimo o 562 milijonih evrov, glede katerih nam svet ne zna predložiti računov. Evropski parlament in Evropski svet morata skupaj razmisliti o naslednjem. Prvič, potrebujemo zunanje računovodstvo za ta postopek, ker očitno je, da notranje računovodstvo ne deluje. Poleg tega mora eh, tisti, ki upravlja z denarjem, priti v vse zadevne odbore Evropskega parlamenta. In tretjič, jasno mora biti, kaj so zasebna sponzorstva določenih predsedstev. To se mi zdi nespremljivo, če tega svet ne pojasni. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo svet, gospa Tuporajnen, izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Cenim današnjo razpravo. Izpostavila bi naslednje. Predsednik računskega sodišča je v vašem odboru za nadzor proračuna povedal, da se svet nadzoruje na enak način kot druge institucije. Evropskemu parlamentu svet predloži tudi celotno finančno dokumentacijo, ki je omenjena v zadevnih členih pogodbe glede razrešnice. V zadnjih letih je imel parlament tudi dostop do letnih poročil o dejavnostih glede naših eh, upraviteljev. Tam so vse informacije glede tega, kako svet uporablja svoje vire in kako organizira svoje delo. Še enkrat naj ponovim, da je finsko predsedstvo zavezano k temu, da raziščemo vse možnosti za to, da se sprejme nek vzajemno sprejemljiv dogovor. Doseči moramo nekaj, kar bo delovalo in kar bo vsem pogodu. Eden izmed mojih eh, predhodnikov je dejal, da lahko evropske inštitucije pridobijo večje zaupanje državljanov le, če bomo sodelovali, ne pa, če bomo nastrojeni drug zopr drugega. Kar se tiče zasebnih sponzorstev strani zasebnih podjetij, Tukaj bi ponovila, da je to v pristojnosti držav članic. Svet politično odgovarja našim državljanom, to je res, in ta odgovornost se izvaja preko demokratičnega nadzora na ravni nacionalnih parlamentov. In ta nadzor ne poteka preko Evropskega parlamenta, tako pač je. Hvala lepa za to razpravo. Najlepša hvala, gospa Tupurajna. Sedaj pa ima besedo še enkrat poročevalka, gospa Grsija Munjas. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želela zahvaliti članom odbora za proračunski nadzor za sodelovanje in za njihove prispevke v obliki predlogov sprememb ter za prispevke na tej razpravi, predvsem pa za podporo poročilu. Ponavljam, Najti moramo rešitev za to nestrinjanje. Tukaj gre za reputacijo evropskih institucij in to smo dolžni našim državljanom, ki zahtevajo čiste račune. Ne želimo orožja v, tem, eh, v tej razpravi ampak skušamo in želimo si rešitev, ki bo zadovoljila obi strani. Zato upam, da se bodo pogajanja lahko začela čim prej. Mislim, da je za obe instituciji bistvenega pomena, da čim prej najdeta soglasje in da zaključimo in prenehamo s to situacijo, eh, ki ne vodi nikamor. Predvsem pa me skrbi um, škoda, ki jo lahko utrpijo evropske inštitucije, predvsem glede svoje reputacije, eh, renomeja v očeh naših državljanov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod poročevalka. Sedaj je ta del razprave zaključen. Glasovanje poteka jutri. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavi sveta in komisije o horizontalni protidiskriminacijski direktivi in napredku, ki je bil dosežen na tem področju. Med nami pozdravljam predstavnike sveta in komisije. Besedo najprej dobi predstavnica sveta gospa tuporajnen izvolite. najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovani poslanci veselje mi je da lahko danes spregovorimo o predlogu direktive za horizontalno horizontalne direktive proti diskriminaciji vsi se strinjamo s tem da je pomembna enaka obravnava ter da se bojujemo zoper vse oblike diskriminacije Države članice pa izbirajo različne načine glede tega, kako se bojevati zopr diskriminacijo. Ta direktiva je tako pomembna prav zato, ker bo zapolnila vrzeli, ki trenutno obstajajo v evropski zakonodaji, kar se tiče izvajanja ukrepov na področju enake obravnave po vsej Evropi. Predlog obravnava štiri razloge za diskriminacijo: versko prepričanje, starost, spolno usmeritev eh, in, in invalidnost. Tukaj imamo različna področja, kot je zaposlovanje, dostop do storitev in prevoza in tako naprej. Predlog smo začeli razvijati leta 2008. Evropski parlament je hitro pripravil zakonodajno resolucijo, ki je pomagala v zakonodajnem postopku in pri odločanju o tej direktivi. V enajstih letih, odkar je bil ta predlog objavljen, je vsako predsedstvo sveta umestilo ta dosje na svoj dnevni red. V svetu potrebujemo soglasje, če želimo sprejeti ta zakonodajni akt. In to je vsekakor zelo težko doseči. Obstaja namreč še kar nekaj izzivov, predvsem kar se tiče delitve pristojnosti, zakonodajne varnosti in eh, posameznih razlik pri mnenjih glede tega predloga. Skupno stališče sveta zato v tem trenutku še ni dosegljivo. Seveda smo veliko truda uložili v razprave o, te, o tem vprašanju, kot kažejo poročila o napredku. Ampak v tem trenutku pač ni mogoče odpraviti blokade glede tega, sveta, glede tega dosjeja. V času našega predsedovanja smo se zato odločili, da začnemo z izmenjavo mnen glede protidiskriminacije, ki bo širša. Na naslednjem eh, zasedanju sveta EPSKO 24. oktober, v bistvu je to čez dva dni, bo potekala širša razprava in upamo, da bo ta razprava čim bolj produktivna. Želimo si, da bi bila podlaga za nadaljne delo naslednje komisije na tem področju. Namen razprave je dvojen. Najprej bomo razmislili o tem, kakšna je trenutna situacija in kakšni so izzivi glede boja proti diskriminaciji v Evropski uniji. In drugič, razmišljali bomo o tem, kako doseči napredek na tem področju v prihodnosti. Opredeliti želimo torej tiste ukrepe, ki jih potrebujemo za to, da lahko zagotovimo učinkovito izvajanje načela za enakopravno obravnavo, tako da se bo Evropska unija lahko bolje bojevala zoper diskriminacijo v področjih razen zaposlovanja. Upam, da bomo, da bomo na podlagi te politične razprave lahko bolje razumeli, kakšna je vizija posameznih držav članic glede boja z opr diskriminacijo v Evropski uniji. To bo lahko tudi motivacija za države članice, da se, da se tega predloga lotijo z drugega zornega kota. Mi smo optimistični in ambiciozni. Istočasno pa mi kot predsedstvo razumemo in spoštujemo različna nacionalna stališča prisluhnili bomo posameznim državam članicam in temu, kar menijo pri tem ključnem predlogu. Prihajajoča politična razprava je izjemno pomembna in tudi pravočasna. Rezultati te razprave bodo podlaga za naslednje korake na tem področju. Izpostavila bi to, da je enakopravna obravnava načelo, ki je zapisano v naših pogodbah, ki je zapisano v listini temeljnih pravic in tudi v različnih listinah, ki jih je Evropska unija podpisala. Vsi državljani imajo pravico, da se jih obravnava enako in da se jih ne diskriminira. Tudi družbeno in gospodarsko bi koristilo Evropski uniji, če bi vsi naši državljani lahko enakopravno sodelovali v družbi. Jasno je, da naše delo še ni končano in da nas čaka še veliko dela tukaj. Mislim, da nobena država članica temu ne nasprotuje. Vprašanje je samo, v kakšni obliki želimo napredovati. Pripričana sem, da bo naša razprava na ravni ministrov EPSKO čim bolj um, produktivna. Gospod predsedujoči, mi pozdravljamo delo parlamenta, kar se tiče boja zoper diskriminacijo in uspodbujanje enakopravne obravnave. Evropski parlament je tukaj pripravil veliko dobrih predlogov in resolucij glede temeljnih pravic, glede zaščite manjšin in pred kratkim tudi glede pravice ženske in enakopravnosti med spoloma. Veselim se torej, kakšna so mnenja kolegov in kolegic poslank in poslancev glede tega vprašanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa dobi v imenu komisije besedo gospa Jurova. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, diskriminacije v Evropski uniji ne bi smelo biti. In to ne glede na to, ali gre za diskriminacijo na področju zaposlovanja in ne glede na to, ali gre za diskriminacijo, ki temelji na eh, razlikovanju med eh, spolno pripadnostjo, versko usmerjenosti, invalidnostjo, starostjo in tako naprej. In zaradi tega je sprejetje eh, horizontalne protidiskriminacijske direktive tako zelo pomembno, saj bi lahko zagotovila enakost, ki bi se upoštevala za vse na vseh življenjskih področjih. Že več let parlament izraža svojo podporo temu predlogu in zato bi se ob tej priložnosti želela zahvaliti parlamentu za vašo odločnost ter za vaše neomajno sodelovanje. Dovolite mi nekaj številk Eurobarometra o diskriminaciji ki bodo objavljene 24. oktobra. Opažamo zelo malo napredka na evropski ravni, ko gre za pristop in dojemanje diskriminacije, če primerjamo številke z tistimi iz leta 2015. 53 odstotkov državljanov namreč meni, da je diskriminacija v njihovi državi hitro, zelo razširjena, še zlasti, kar se tiče spolne usmerjenosti. Eh, med, med Romi je to, ta številka še višja, okrog 61 odstotkov, kar kaže, da diskriminacija obstaja. Za tiste, ki se identificirajo kot eh, člane LGBT skupnosti. Uh, jih 58 odstotkov meni, da so diskriminirani. To so izražali v, za, v, v zadnjih 12 mesecih. To je dovolj velik dokaz, da je diskriminacija zelo močno razširjena in to je zelo škodljivo ne samo za posamezne, posameznike in za skupine, to povzroča tudi stroške. Uh, Poročilo iz leta 2018 eh, kaže, da eh, ta diskriminacija povzroča eh, velike izgube tudi v BDP-ju in eh, še zlasti na področju za poslovanja se kažejo zaradi tega izgube v višini 8 milijard. Zato se že od leta 2008 komisija zauzema za, to, za sprijetje horizontalne protidiskriminacijske direktive. In um, tukaj nismo obupali, skušamo delati s svetom in odpraviti blokade in razčistiti še nerešena tehnična vprašanja. Še zlasti na eh, svetu za socialne zadeve v četrtek nameravamo spet osvetliti to vprašanje skozi politično razpravo. Vsekakor pa v predsedstvu eh, potrebujemo soglasje, zato da bomo to lahko sprejeli in poskušali bomo še in še. Kljub vsem prizadevanjem pa je kar um, veliko preprek eh, na tem področju. Tudi pri ratifikaciji Evropske konvencije za pravice eh, invalidov ter eh, pri sprijetju Evropske listine o dostopnosti. Torej, organizacija politične razprave o okrepitvi mm, protidiskriminacijskega ravnanja je nujna in uh, v svetu vsi prizadevajo si bo treba prizadevati za to, da bomo tukaj uh, dosegli večji napredek. Komisija bo seveda pritisnila na svet, da bi na tem dosjeju naredili korak naprej in uh, v želji, da bi dosegli dogovor. Hvala lepa. Gospa Walsh, hvala lepa. Dovolite, da za začetek povem, da sem zadovoljna, da sem slišala s strani finskega predsedovanja in Helene Dali, da eh, se pri pregledu tega dosjeja vendarle kaže določen napredek in določeni koraki naprej, kar je nujno. Nujno je, da zastavimo um, nek roadmap, neko časovnico za to, da bomo zapolnili to zakonodajno vrzel na področju uh, diskriminacije. To je pomembno za naše državljane, predvsem za ranljive skupine, ki vsakodnevno uh, občutijo na svoji koži uh, diskriminacijo. Uh, V zadnjih enajstih letih se je svet premaknil naprej. Številne evropske države so sprejele bolj progresivno eh, zakonodajo in zagotovile um, boljšo zaščito svojih državljanov pred diskriminacijo. In mislim, da se glede tega vsi lahko strinjamo. Ampak ne moremo ostati uh, vodilni v svetovnem merilu, če ne bomo tudi mi kot evropske institucije um, jasno zagotovili zagotavljanja, eh, zagotavljanje enakih pravic. Zato je pomembno, sprijeti tudi mednarodne pogodbe in konvencije za spoštovanje človekovih pravic. Tuk, na tem področju in se naše države članice soočajo z velikimi izzivi in to moramo spremeniti. To je namreč področje, na katerem pogajanja niso sprejemljiva. Hvala. Hvala, gospa Sylvie Guillaume. Hvala lepa. Marca dva tisoč devet Torej, pred več kot desetimi leti smo v odboru za civilne svoboščine izglasovali predlog eh, direktive za preprečevanje diskriminacije eh, zaradi verske opredelitve, spolne usmerjenosti, starosti, invalidnosti in tako naprej. Vendarle se pa še ni od takrat nič spremenilo. Um, tako progresistično besedilo smo sicer mislili, da bo hitro sprejeto v svetu, ampak bili smo očitno preveč naivni. Eh, predstavniki držav članic se niso zmogli sporozumeti in so se zakrivali za argumenti o sofinanciranju. Ampak oprostite, ali so se pogoji dejansko bistveno izboljšali, kar se tiče diskriminacije, ali so se napadi na določene manjšinske skupine dejansko prenehali, ali eh, invalidne osebe eh, lahko zagotovijo, da, so, da imajo iste možnosti za dostop do dela bivališča, prevozov kot eh, neinvalidne osebe, gotovo ne. Vse to eh, spodkopava ugled eh, in podobo, ki jo evropske institucije in njeni predstavniki kažejo na vzven. Evropa potrebuje okvir, ki ji bo dajal možnost, da se bori proti diskriminaciji in zagotavlja zaščito tistim, ki so diskriminirani. In zato ob tej priložnosti, ko je pred nami eh, nastop nove komisije eh, in predstavnica finskega predsedovanja, mislim, da moramo to še posebej poudariti. Hvala. Gospa Pagasaur Tundua. Ta direktiva se v svetu obravnava že več kot deset let in zato se d, uh, moramo zahvaliti gospe Jurovi za njena prizadevanja. V vseh mednarodnih pogodbah in v drugem členu pogodbe o Evropski uniji so uh, te pravice, ki so povezane z človeškim dostojanstvom, zapisane. Določene diskriminacije so zelo jasno uh, um, prepoznavne, druge pa manj. Poznamo dan danes fanatike, ki organizirajo cele razprave in sovražne govore in zato niso obtoženi. Svoboda vesti, ki je osnova socialdemokratičnih družb, naprimer v moji deželi, v Kataloniji, um, je to obravnavano kot um, diskriminacija se strani regionalne vlade. Otroci Namreč nimajo vsi možnosti, da bi začeli se učiti črke in besede svojega jezika, jezika, ki ga govorijo v svoji e, družini. Nekateri otroci ne smejo narisati zastave e, skupnosti, kateri pripadajo. In zelo veliko se moramo tukaj še naučiti. Ta fanatizem diskriminatorne narave se širi in tega ne moremo sprijeti. Delovanje fanatičnih uh, fa, fa, ljudi uh, moramo zaustaviti in zato res nujno potrebujemo to direktivo. Hvala. Gospod Mađit, prijatelji, salam aleikum. V določenem obdobju so politiki pokazali zelo veliko poguma, ko so sprejemali zelo korenite odločitve. In pri vprašanju horizontalne protidiskriminacijske direktive pa žal ni tako. Preprosto je, evropska javnost stoji za vami, frustrirana je, zmedena je zaradi vašega zaustavljanja in uh, mi ne moremo sprejeti, da bodo naši ljudje žrtve diskriminacije v svetu, v, v svetu, v katerem bi morali že doseči nek napredek. Od Lampeduze do Arktike, od Portugalske do Črnega morja eh, bi morali zagotoviti enako obravnavo vsem evropskim državljanom. Enajst let se že to obravnava in enajst let se svet ne premakne. Torej, če je čakanje na Evrop, na soglasje znotraj Evropskega sveta razlog, da je tako veliko število evropskih državljanov um, obravnavanih kot drugorazrednih, pa mislim, da bi se morali sklicevati vsaj na 48. člen pogodbe o Evropski uniji in um, zagotoviti glasovanje s kvalificirano večino. Uh, Zagotoviti namreč moramo enakost in vladavino prava ter spoštovanje človekovih pravic v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. Po podatkih Eurobarometra 21 odstotkov vprašanih eh, je zaznalo diskriminacijo v zadnjem letu. Ena tretjina od teh se čuti diskriminirane zaradi svoje starosti, ker so starejši od 65 ali mlajši od 30 let. Eh, da si lahko diskriminiran, ker si mrajši od 30, mi je novo. Sam bi si zelo želel, da bi bil lahko diskriminiran iz tega razloga. Ampak eh, dve tretjine eh, pripadnikov eh, LGBT se čuti diskriminirane zaradi svoje pripadnosti. Ampak. Kljub vsemu, kar govorimo o diskriminaciji, ugotavljamo, da eh, leta 2005 spolna diskriminacija pravzaprav eh, sploh ni več bila vprašanje v Evropi in marsikaj se je zgodilo. Obstajajo pa še drugi razlogi, eh, veroizpoved, prepričanje in starost. No, pogosto gre v eh, delovnem območju področju, zato da se delodajalci odzivajo na potrebe na trgu in druge oblike diskriminacije so povezane z migracijskimi vprašanji. Tudi eh, v Nemčiji vemo, da Eh, tudi naprimer muslimanski vozniki eh, taksijo ne želijo eh, voziti predstavnikov drugih veroizpovedi ali pa imeti najemnikov druge veroizpovedi. In eh, to bo ostalo in tudi če eh, boste sprejeli tisoč zakonov, tega iz prakse ne boste odpravili. Hvala. Najlepša hvala, gospa Björk dobi besedo. Hvala lepa živimo v Evropi, kjer skrajni desničarji eh, še bolj ostrijo svoje stališča. Nekateri smo temu še bolj izpostavljeni. Ksenofobija, rasizem, sovraštvo do žensk, eh, grožnje. Zato morajo evropske institucije storiti vse, kar je v njihovi moči, vse, kar je v naši moči, da se zoprstavimo tem silam kadar le imamo priložnost za to. Torej, postaviti se moramo proti tistim, ki želijo izključevati, nadlegovati, izločevati kogarkoli izmed nas. In zato je nujno sprejetje horizontalne protidiskriminacijske direktive, ki pa sicer seveda ne bo vsega rešila, enakosti ne bomo dosegli v danes do jutri, je pa gotovo korak v pravo smer. To potrebujemo v trenutku, ko je toliko stvari narobe. robe. Že več kot deset let se to obravnava in zato bomo uh, spremljali, kaj boste počeli. To, kar je bilo storjeno do sedaj, ni dovolj in moramo spremeniti smer. Hvala, gospa Laura Ferrara. Hvala, predsednik. Načelo nediskriminacije, ki ga predvideva pravo Evropske unije, je zapisano v številnih pogodbah in kljub temu že več kot deset let pričakujemo sprijetje horizontalne direktive, ki bo prepovedala razne oblike diskriminacije tudi izven delovnega področja, torej diskriminacijo, ki temelji na veroizpovedi, na spolni usmerjenosti, na invalidnosti, starosti in tako naprej in ki zadeva možnosti za dostop do